bueno ah, queridas y queridos colegas kolleginnen kollegice upam da nas bo tisti ki ne razlagajo svojih glasov kmalo zapustili da bodo zapustili dvorano če se želijo pred kosilom še malce pogovoriti bi bilo verjetno bolje da bi se pogovorili zunaj te dvorane. Sedaj pa obrazložitve glasov. Kaj precej jih je? Najprej Daniel Hannon. Se opravičujem. Seveda moram najprej povedati, da gre za poročilo GIOM, sklad za azil, migracije in vključevanje. Izvolite.